todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 um da. Dobro dan, začenjamo z današnjim sestankom. Torej, lepo pozdravljeni. Najprej bomo sprejeli dnevni red, ki ga imate vsi pred očmi. Če temu nihče ne ogovarja, potem bomo dnevni red potrdili. Druga točka zadeva sporočila predsednice. Na voljo je tolmačenje vse jezike, razen malteščino. Zdaj pa še nekaj besed o trialogu. In sicer gre za pogajanja o Evropskem skladu za prilagoditev globalizacije SPG. Poročevalka je bila v tem primeru Vilja Blinkevičita. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi, kakšna je situacija z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Pred dvema tednoma je bil prvi medinstitucionalni trialog, še predtem je potekalo srečanje poročevalcev v senci in pogovarjali smo se tudi o možnosti političnega posvetovanja. V času sestanka poročevalcev v senci smo se odločili, da bi lahko podprli stališče vodi Evropskega parlamenta. Torej, do političnih trilogov in pogajanj ne bo prišlo, dokler ne bomo kaj več izvedeli o novem VFO-ju, ne vemo, kakšni bodo zneski, kakšni bodo prispevki, koliko bo teh sredstev v večletnem finančnem okviru in dokler tega ne vemo, se ne moremo pogovarjati naprej. Potem, ko se je zaključil prvi trilog, smo se odločili nadaljevati s tehničnimi sestanki, Tehnični trilog se je začel že včeraj, takrat je potekal prvi sestanek. Delali smo tri ure, intenzivno smo se pogovarjali za to, da bi prišli do kompromisa pri vsaki obravnavani točki. Nismo dosegli veliko napredka, to moram povedati, ampak delovno ozračje med tremi institucijami je bilo zelo pozitivno. S tehničnimi razpravami bomo nadaljevali, naslednji trilog bo 11. marca. Ta datum je bil sicer prej namenjen političnemu trilogu, ampak kot sem povedala, se politični trilogi ne morejo nadaljevati brez zadovoljivih rezultatov. Danes se bodo na vrhu pogovarjali o večletnem finančnem okvirju, ampak politični trilogi se ne bodo mogli nadaljevati, dokler ne bomo z gotovostjo vedeli za številke, zneske. To je nekaj, kar moramo izvedeti že prej, če se želimo soočiti z vsemi evropskimi izzivi in prioritetami. Prav tako bi vas želel obvestiti, da smo Evropski komisiji poslali dopis, v katerem jo pozivamo, da predstavi najbolj relevantne predloge za nadaljevanje izvajanja programov znotraj sklada za prilagoditev глобализации. Verjetno dogovora ne bo do začetka naslednjega leta, morda, zato moramo biti pripravljeni tudi na alternativne načrte, slediti pa moramo tudi usmeritvam vodje Evropskega parlamenta. Na Evropsko komisijo smo torej poslali dopis o nadaljevanju izvajanja programov Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Toliko torej za enkrat z moje strani. Če bo na voljo še kakšna dodatna informacija, vam bom to sporočila. Dobro, zdaj pa tretja točka. To je sprejetje zapisnikov z prejšnjih sej. Če temu nihče ne ogovarja, potem to lahko potrdimo. Četrta točka na dnevnem redu. zadeva boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Besedo dobim poročevalec Manuel Pizarro, ki pa mislim, da ga zaenkrat še ni. Če ga ni tu, bi morda lahko prevzel besedo eden od poročevalcev. V senci gospa Tomc. Thank you very, thank you very much for the floor. I will speak on behalf of uh, the... Najlepša hvala za besedo. Govorila bom v imenu pročevalca, ki je žal zbolel. Če si ogledamo razpredelnico predlogov sprememb, nas veseli, da vidimo, da je prišlo do konsenza pri nerevanju dela te mreže. V teh prvih letih se je mreža veliko razvila, vnaša dodano vrednost na ravni držav članic. Prav tako smo se lahko s tem prilagodili realnosti, s katerimi se soočajo javni zavodi za zaposlovanje, seveda po zaslugi fleksibilnosti tega okvira. Kljub temu pa seveda je mogoče stvari še izboljšati. Skupina ELS meni, da so mreže najbolj primerne za to, da prioritizirajo svoje usmeritve in se zato tudi odločajo. In to odražajo tudi številni predlogi sprememb poročevalcev v senci. Z drugimi besedami ne bi smeli usmerjati mreže, vsaj ne preveč izredno, vendar le pa bi morali nekatere vsebinske točke vključiti v to odločitev. To bo prioritetnega pomena v naslednjih letih. ELS je poudarjala več kot tri točke ampak te so najpomembnejše. Potreba po poklicnem usposabljanju, upoštevati moramo tudi potrebe podjetij, na to priložnosti in izzivi digitalizacije, popraševanje in ponudba na evropskem trgu dela ter sodelovanje z drugimi zavodi za zaposlovanje. O tem so seveda govorili tudi na svetu. Tudi številni kolegi ste to povdarjali. Nasprotujemo pa predlogom sprem zelene glede stalne strukture te mreže. Se pa seveda veselimo tudi sestankov s poročevalci v senci v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi Renew. Ali Vaveli, poročevalka v senci, izvolite. Najlepša hvala gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Vsem se lepo zahvaljujem za prispevke, za konstruktivne predloge sprememb. Pri številnih točkah bi se lahko strinjali, po mojem mnenju. Popolnoma se strinjam, da bi morali poskrbeti za vključevalen pristop, podpirati zaposlovanje in pa stabilna delovna mesta. Številni menimo, da bi moralo sodelovanje potekati še naprej znotraj te mreže, ukrepiti bi morali sodelovanje z socialnimi partnerji, obenem pa poskrbeti za boljše poklicno usposabljanje, izmenjavati moramo dobre prakse ter se prilagajati tudi potrebam na trgu dela. Še nekaj je pomembno za številne med nami. Zagotoviti moramo učinkovito politiko, ki bo podpirala vse ranljive skupine, še posebej invalidne osebe. To bo skladno tudi s cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija na področju digitalizacije. Javni zavodi za zaposlovanje morajo dobro izkoriščati tudi priložnosti, ki jih ponuja digitalna transformacija. Kljub temu bi želela povdariti, da bi se raje držala predloga Evropske komisije glede obdobja, za katero se vzpostavi ta mreža. Komisija je upravičeno povedala, da je treba tak pristop spoštovati. Najlepša hvala, zdaj pa idi, Stefania Zambeli. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Da, to je zelo pomemben instrument, to so zelo pomembni mehanizmi, ki imajo pozitiven učinek na življenje naših državljanov. Zato moramo nadaljevati z okrepljenim sodelovanjem med temi službami do leta 2027. Pomembno je, da te zavode tudi nadgrajujemo, izboljšujemo, saj v nekaterih državah članicah službe niso zadovoljive, ne ponujajo dovolj podpore državljanom, zaposlenim. In zato sem uložila tudi predlog sprememb v povezavi s tem. Prav tako sem uložila predlog sprememb v povezavi za digitalizacijo teh uradov. Mislim, da bomo na ta način izboljšali učinkovitost in zagotovili tudi dobro delovanje teh storitev. Obenem pa bomo povečali tudi transparentnost. Pisanega pomena je tudi izmenjava najboljših praks med javnimi zavodi držav članic. Tisti najboljši bodo torej lahko služili kot dober zgled drugim, ki se morajo še izboljšati. Mreža javnih zavodov za zaposlovanje mora prispevati k nacionalnim politikam zaposlovanja. Ne bi pa smeli seveda posegati v soverenost držav članic in njihove ukrepe, to se razume. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo poročevalec zelenih. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo sem zadovoljen, ker smo upravili tako dobro kolektivno delo pri tem vprašanju. Zdelo se je, da gre za zelo tehnično vprašanje, to je res je pa bistvenega pomena za evropske državljane. Menim, da je koordinacija med javnimi zavodi za poslovanje pomembna. Moramo delati na dobrih praksah, na vzajemnemu sodelovanju. V imenu zelenih sem seveda vložil tudi predlog sprememb za enakopravnost med ljudmi. Obenem mislim, da moramo bolje informirati tudi državljane ter jih ozaveščati tudi v ekološkem smislu. Ta zeleni prihod mora biti tudi gonilo v bolj trajnostni trg dela za naše državljane. Moramo pa seveda poskrbeti tudi za bolj osebno podporo pri vstopu na trg dela. To je pomembno za vse. Mislim, da imamo skupno približno 60 predlogov sprememb, naša skupina. In v času razprave z gospodom Pizara, mislim, da smo prišli tudi do nekaterih zanimivih amadmajev. Sodelovanje med javnimi zavodi za poslovanje, to je pomembna razprava, o tem se moramo pogovarjati. Politično gledano je to bistvenega pomena. Zasebni sektor menim, da se organizira popolnoma sam, ampak tudi javne storitve se morajo organizirati skladno z trajnostnim razvojem. Političnim predstavnim organom moramo zagotoviti tudi pristojnosti za spremljanje tega sistema, obenem pa moramo poskrbeti tudi za trajnostni razvoj teh storitev, tako da bo to koristno za vse nas znotraj Evropske unije. Z veseljem sem seveda sodeloval tudi s svojimi kolegi in kolegicami poročevalci in poročevalkami v senci ter gospodom Pizarom in upam, da bomo dobili najboljše možno besedilo v korist naših državljanov. Hvala. Najlepša. Hvala. Zdaj pa IKR. E Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, prebrala sem vse te predloge sprememb in imam nekaj pripomb. Večinoma v povezavi s tem prvim delom, ki se mi zdi preveč splošen. Predlogi sprememb so v nekaterih primerjih vezani na pristojnosti, ki bi morale biti izključno pristojnosti držav članic, ne bi pa usposabljanje, izobraževanje osebja. Na ta način mislim, da smo že prekoračili svoje pristojnosti. Govorim tudi o zdravstvu, novem zelenem dogovoru in tako dalje. Prav tako smo se odrekli specifičnemu obdobju veljavnosti delovanja te mreže in to se mi zdi slabo. Specifično trajanje tega sklepa mislim, da bi nam bolje omogočilo ocenjevanje dela te mreže. Številni poslanci ste se osredotočili na novi zeleni dogovor. V naslednjih letih se bomo posvečali zelenemu prehodu, ampak to ne bi smelo biti edino področje našega dela in pa dela javnih uradov. Nekateri predlogi sprememb so usmerjeni v to, da bi te pristojne organe prekoračili običajne pristojnosti. Nekateri predlogi sprememb se osredotočajo na sodelovanje s tretjimi državami. Takšna politika menim, da je znotraj diskrecijskega okvira držav članic, ki se morajo same odločati, kako bodo sodelovali. Najlepša hvala, Kostasa Venitisa ne vidim v seni dvorani, on je bil poročevalec v senci zagoje NGL, tako da zdaj predajam besedo samemu poročevalcu. Se opravičujem, da smo začeli brez vas, ampak pred nami je natrpan dnevni red. Najlepša hvala, gospa predsednica, dovolite mi, da se opravičim za zamudo. Vsem se lepo zahvaljujem za delo, ki ste ga vložili v to poročilo. 59 predlogov sprememb je bilo vloženih in številni predlogi sprememb so izboljšali vsebino tega poročila. In če tudi se z nekaterimi predlogi sprememb nisem strinjal, smo se lahko na ta način bolj poglobljeno pogovorili o tej temi. Nekateri predlogi sprememb so bili usmerjeni v posodobitev ciljev in pa samih pobud na področju sodelovanja med javnimi zavodi za poslovanje, tako da bi bili bolj prilagojeni današnji realnosti. Želeli smo seveda tudi spodbujati udeležbo socialnih partnerjev, zagotavljati večjo enakost med spoloma, to je zelo pomembno za nas. Obenem se moramo soočati tudi z dolgoročno brezposelnostjo in situacijo, s katero se soočajo invalidne osebe na trgu dela. Sklicujemo se seveda tudi na Evropski stebr socialnih pravic in pa cilje trajnostnega razvoja. Mislim, da nikdar ne bi smeli pozabiti na temeljne cilje, ki so zapisani v pogodbo Evropski uniji. Zaposlitev, ustrezni socialni sistemi, zaščita delavcev in s tem se strinjamo. Mislim, da bi morali posodobiti javne zavode za zaposlovanje, zato da se lahko soočimo z novi izzivi na trgu dela, še posebej zaradi tehnološkega razvoja in pa nekaterih sprememb, ki smo jim priča na trgu dela. Večinoma predlogi sprememb, 59 jih je bilo, govorijo o teh zamislih, nekateri predlagajo novo formulacijo, izboljšano besedito. Dvoje pa je bilo še posebej izpostavljeno, se mi zdi. Najprej, kakšna ne bi bila vloga parlamenta pri delovanju te mreže? Mreža, mislim, da bi morala biti podvržena nadzoru parlamenta na vsakih sedem let. Torej, na vsakih sedem let bi morali obnoviti ta mandat. Po drugi strani, nekateri menijo, da bi morala to biti stalna mreža. Po našem mnenju bi moral imeti parlament čim bolj aktivno ulogo, so zakonodajalsko ulogo, namesto da smo le nekakšen pasiven akter, ki na vsake toliko časa oblikuje mnenje. Menim, da bomo najbolje dosegli svoje cilje, če bomo ohranili zakonodajno ulogo te institucije. Drugo vprašanje, ki je vodilo v živahno razpravo, je bilo sodelovanje med javnimi zavodi za poslovanje in tretjimi državami. To bo še toliko bolj pomembno, ko bo Združeno kraljestvo v polni meri zapustilo Evropsko unijo. To se zdaj seveda že dogaja ampak potrebujemo uravnovešen pristop, znotraj katerega bomo upoštevali tudi proračunske omejitve te mreže. Poskrbeti moramo za to, da bo sodelovanje dobro potekalo, ko bo to potrebno. Verjamem, da Evropski parlament to mrežo večinoma podpora, podpira in storili bomo vse, kar je v naših močeh, da bo to poročilo v čim večji meri odražalo večinsko stališče vseh članov tega odbora. Najlepša hvala. Zdaj bi besedo, gospodine Eli. Najlepša hvala. Gospa predsednica, predlog komisije za krepitev sodelovanja med zavodi za poslovanje je zelo dober. Mislim, da res moramo izboljšati izmenjavo najboljših praks v korist evropskih državljanov. Strenjam se torej s pristopom poročevalca, ki je zapisan v tem dokumentu. Povdaril je, kako pomemben je ta proces. Sem pa vložila nekaj predlogov sprememb. Želela sem izpostaviti nekatere ključne vidike, ki so pomembni za, za delovanje te mreže. Sodelovanje med javnimi zavodi ne bi smelo potekati le znotraj mreže. Mislim, da moramo konkretno prispevati povezovanju med trgom dela in pa tudi socialnimi storitvami. Moramo upoštevati tudi vse, kar je zapisano v zelenem dogovoru. Vse sektori morajo biti vključeni v to. Zeleni dogovor bi nam moral omogočiti prehod v nov model proizvodnje, življenja in potrošnje potrebujemo seveda tudi pravični prihod, ki bo vključeval vse in omogočil našim podjetjem, da upravijo ustrezen prihod, dosegajo nove okoljske standarde, ne da bi s tem izgubljali delovna mesta. Nekoliko prehitri ste, morda spoštovana gospa, prosim, da nekoliko upočasnite, vsaj za voljo tolmačo. Se upravičujem, Vedno sem pod tako velikim pritiskom, ker nikoli ne vem, ali imam dovolj časa, ali imam eno minuto, minuto in pol, dve minuti, se upravičujem za to. No, mislim, da bomo na osnovi te politike lahko pozitivno vplivali na življenje naših državljanov. Kot Evropski parlament torej lahko pokažemo, da v celoti izpolnjujemo svojo ulogo. Najlepša hvala. Če nihče več ne želi govoriti, dobi besedo še komisija. Komisija, gospod Stefan Nelson. Najlepša hvala. Gospa predsednica, poročevalci v senci, nimamo kaj dosti dodati k tej razpravi, mislim, da ste vsi opravili dobro delo, res cenimo, da vsi priznavate, da da je mreža pomembno podporno orodje za vse delo, ki ga opravljajo javni zavodi za zaposlovanje na nacionalni ravni. Želel bi povdariti, da tej mreži ne predseduje komisija. Sami javi, javni zavodi za zaposlovanje imajo v rokah to mrežo in to je res orode, ki podpira javni zavod za poslovanje pri izvajanju te politike, ki jo so oblikujete vi kot eh, so zakonodajalci. O tem se odločate, torej naprimer o jamstvu za mlade, o izvajanju Evropskega socialnega sklada in tako dalje. In s kontinuirano izmenjavo najboljših praks in sodelovanjem se to delo še izboljšuje. Nekaj točk bi želel pa komentirati, Vse to, kar ste povedali o digitalizaciji, je zelo pozitivno, tudi to, da ste okrepili vse sklice na zeleni dogovor. To se mi zdi dobro. Številni predlogi sprememb se osredotočajo tudi na te vidike. Na to pa še sama časovnica, obdobje trajanja ali podaljšanje. Mislim, da gre tukaj le za vprašanje sklicevanja na proračun. Prav gotovo nihče ne namerava prekiniti obstoja te mreže, ampak mislim, da moramo počakati na večletni finančni okvir, zato da lahko posodobimo to mrežo. Ne smemo dati preveč močnega signala v tem smislu, da je to bolj nekako mednarodno telo kot pa mreža organ znotraj Evropske unije. Vsem se lepo zahvaljujem za dobro upravljeno delo. Muito obrigada, agradecemos a todos o. Najlepša hvala. Ne vem, ali bi želel k temu še kaj dodati poročevalec. Če ne, se lepo zahvaljujem vsem poročevalcem v senci in tudi glavnemu poročevalcu, kakšen je bil rok za vložitev predlogov sprememb 30. januar 2020. Danes bomo seveda to obravnavali, 26. marca pa bomo o tem glasovali. Smo to obravnavali, se pravi. Potem pa elektronsko glasovanje. Prvi dosje, Evropski semestr za usklajevanje ekonomskih politik za poslovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2020. Trenutek, prosim. Queria fazer um, um, uma comunicação. Neste momento há duas. Porocilo. Imamo še dve prosti mesti za renew, in tega ne morejo zapolniti namestniki. então à votação. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 109 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis C, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto, se upravičujem, pravi predsedoča, sprejeto. Želite preveriti prav? Bomo preverili. kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Um, Se upravičujem. Prosim, ponovite, za kateri kompromis, o katerem kompromisu sedaj glasujemo. Kompromis E. Uh, glasujemo. Glasujemo o kompromisu E in sicer elektronsko. Ja, šlo je za nesporazum. Kompromis E. Elektronsko glasujemo. <laughs> Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D. Za Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sto petdeset. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis F. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. to 56 prvi del za, proti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bi lahko govorili malo počasneje, ker pač nekaj časa traja, da se pretolmači. Drugače prihaja do zmešnjave. Prav, hvala lepa, bom poskusila, pravi predsedujoča. Tako, sedaj glasujemo o 156. predlogu spremembe, prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. 188, drugi del. To je dodatek kompromisu I. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverili bomo elektronsko. Glasujemo o 188, drugi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis je za, proti, vzdržanji, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržanji, preverjamo, glasujemo elektronsko v kompromisu L. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis KA za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani. Sprejeto. kompromis M. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 5 za, proti, vzdržani. Še enkrat. Kult 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis AQ za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis R za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, kompromis P, za, proti, vzdržani, sprejeto. kult 10. Ne se upravičujem, pravi predsedujoča kompromis. Q za. Kompromis Q. Kompromis Q. Za. Proti. Vzdržani. Preverili bomo. Glasujemo elektronsko. Kompromis Q. Cool. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno z dvema glasovoma večine. Sto triinosemdeset za, proti, vzdržani. Preverjamo. Predlog spremembe 183. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 127. Ne, ta je brezpredmeten. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, kompromis v, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 281 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis AT za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo osemindvajset drugi del dodatek kompromisu za. glasujemo o 328. drugi del, to je dodatek kompromisu z. Za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo elektronsko, 328. drugi del. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis AC za, proti, vzdržani, sprejeto. 320 drugi del za, proti, vzdržani, preverimo, glasujemo elektronsko, 322 drugi del, Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naj ponovimo? Ne. Ponovili bomo 320 drugi del. Glasujemo. ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo osemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo devetintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AB za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AD za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AE za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, štiri, štirinajst so identični. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto.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 kompromis AG za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AX za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AH za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AI za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis A je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A k za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A dvojni v za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A l za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AM za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AN za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AS za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis AO za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AP za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AU za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AZ za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis A v za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 90 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A y za proti vzdržani sprejeto. Tako sedaj pa še končno glasovanje, elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Demš. Felicitações à relatora Clara Dobrev. Muito obrigada. Poročevalki, gospe Dobre, hvala lepa. Sedaj pa naslednja točka. Strategija EU o invalidnosti po letu 2020. Začenjamo s kompromisom 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 147 za, proti, vzdržani sprejeto. 149 za, proti, vzdržani. Preverimo. 149 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 150 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dvesto devetnajst drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis sedem. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 225. Za. Proti. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 229 je brezpredmeten, 233 za, proti, vzdržani, sprejeto. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejeto. 239. drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dvesto enainštirideset za. Proti vzdržani, sprejeto. 242 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 259 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto 262 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani. Sprejeto. 272 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 275, drugi del. Za, proti, vzdržani, preverili bomo, glasujemo o 275. drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim. Hvala lepa. Naj spomnim vse, da ker glasujemo v portugalščini, včasih prihaja do nekoliko zamude, zamika pri tolmačenju, tako je malo bolj zapleteno, malo več časa porabimo. Prav tako imamo pa tudi še znakovno tolmačenje, tako da gre za tri jezike. Odlično upravljate delo, ampak ali lahko malo počasneje? Hvala lepa. Obrigada, e pest skupaj. Hvala lepa. Bom storila se pravi čujem. Dvesto šestinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto oseminosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, se pravi, čujem, pravi predsedujoča. Kompromis 18 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 305 za, proti, vzdržani, sprejeto. 307 za, proti, vzdržani, sprejeto. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 298 za, proti, vzdržani, sprejeto. 326, prvi del, za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Preverjamo. 326. drugi del. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 325 prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. 338 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Tristo štiriinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo deset, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. 310 drugi del. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 308. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 309 drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 356 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 360 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za. Kompromis 21 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za. Proti. Vzdržani, sprejeto. 375 za. Proti vzdržani, sprejeto. 376 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 381 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo. 381 glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 412 za, proti, vzdržani, sprejeto. 413 za, proti, vzdržani, sprejeto. 414 za, proti, vzdržani, sprejeto. 416 za, proti, vzdržani, sprejeto. 416 za, proti, vzdržani, sprejeto. 425 za, proti, vzdržani sprejeto. Oprostite, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 428 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 428 elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 429 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 430 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 432 za, proti, vzdržani sprejeto. 434 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa istočasno o različnih. Kdo je za, proti, vzdržani sprejeto vzdržanje. Estamos a votar várias emendas juntas, mas apenas com um voto. Glasujemo o različnih predlogih sprememb. 410, 445, 447, 448, 456. To so identični. Glasujemo v svežnju. Kdo je za? foton 445, because we have something. Lahko imamo ločeno glasovanje o 445. Ja, identični so, identični so, pravi predsedujoča. Uh, Prav lahko nadaljujemo z glasovanjem. Dobro, sedaj glasujemo o teh amandmajih eh, v sklopu. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži. Sprejeto. Eh, štiri, pet, ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, 5, 4, 4, 6, 2, ki sta identična. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 4, 5, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, 5, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, 6, 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4, 6, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Amandma 1 je brezpredmeten, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 4, 5 in 6 v sklopu za, proti, vzdrženi, sprejeto. Amandma 9 in 28 sta identična za, proti, vzdrženi, sprejeto. Na to amandma 10 za, proti, vzdrženi, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 11. Ne, ta je brezpredmeten. Sedaj bomo glasovali o mandmajih 26, 27, 42, 51, 52, 53, 54, 63 in 64 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. Še enkrat v sklopu 29, 30, 49, 57, 58 in 65 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o amandmaju 32. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to naslednji uh, je brezpredmeten. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38, 39 in 40. Ne, samo 38, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 41, 43, 44, 45, 46, 47 v sklopu za, proti, vzdržani. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 56 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 59, 60, 61 in 62 v sklopu za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto 70 za, proti vzdržani. Sprejeto 71 za, proti vzdržani. Sprejeto. Na to nadaljujemo s kompromisom 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdrženi, sprejeto. 87 za, proti, vzdrženi, sprejeto. 88 za, proti, vzdrženi, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. začenjamo glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, ne, Predsednica se upravičuje, 108 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123. Dobro, bomo preverili elektronsko 122. Začenjamo z glasovanjem. 120. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. 128. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ja, 26 za, 26 proti. To pomeni zavrnjeno. 129 za, proti, vzdržani. bomo preverili elektronsko. 129 preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo v sklopu 134, 137 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 138 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo še o uh,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 Hvala lepa. Sedaj bomo nadaljevali z naslednjim glasovanjem, zadnjim glasovanjem in sicer o splošnih smernicah za proračun 2021. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 1 za. Proti. Kdo se vzdrži? Sprejeto. Amandma 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 1. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 2. Za? Proti? Vzdržani? vzdržani. Sprejeto. Amandma šest za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma sedem za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma deset za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. To je predlog spremembe deset. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 11. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo elektronsko. Amandma 11. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. Amandma 13, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto preverimo elektronsko. Drugi del predloga spremembe 13. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 14 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Amandma 14, preverjamo, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 15, za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, nisem videla vseh rok. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 15. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis štiri. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis tri. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. odstavek 10, amandma 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 28, ampak samo drugi del. Kdo je za? kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotni rezoluciji elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. In to je sprejeto. Hvala lepa vsem poročevalcem. Eh, zahvaljujem se tudi tolmačem. Morda sem bila malce prehitra, ampak eh, upam, da eh, mi ne zamerite. To je prva seja, ki se mi predsedovala in verjetno rabim še malce prakse. Hvala. Sedaj bomo imeli sestane koordinatorjev ob enajstih. Hvala.